uredbe številka 178-2002 in to bomo tudi objavili. Iz skupine GUE sem dobil predlog, da imenujemo Helmuta Šulca na mesto Mikaela Gustafsona v delegacijo za parlamentarno skupščino Evropa Latinska Amerika. Ma kdo kaj proti, če ne, s tem je gospod Šulc imenovan. Pravni